lep pozdrav kolegice in kolegi seja ki se je prekinila šestnajstega se zdaj nadaljuje tako da prosim da sedete na svoja mesta hvala lepa hvala lepa kolegice in kolegi Colleagues, we are about kolegice in kolegi, začeli bomo sejo, tako da vas prosim, da sedete na svoja mesta in da prenehate klepetati. Hvala lepa. Zapisnik, ki je bil sprejet za sejo 16. novembra, je zdaj na voljo. Če ni nobenih